So. Ich darf unsere heutige Sitzung. Lepo pozdravljeni. Začenjam z današnjo sejo. Začeli smo z desetminutno zamudo zaradi odmora po sestanku koordinatorjev. V mestnem času pred začetkom redne seje smo morali urediti predvajanje prek spleta. Lepo pozdravljeni. Današnji dnevni red je dokaj kratek. Zanima me, ali bi radi na dnevni red kaj dodali. Kolega? Ne? Dobro. Potem pa lahko začnemo. Sporočila predsednika. Obvestil vas bom, o čem smo se dogovorili na sestanku koordinatorjev. Odločili smo se, glede na to, da so včeraj potekala pogajanja o kompromisih in eh, glede na to, da so bila ta pogajanja nasplošno uspešna, da bomo ohranili eh, naš rok za glasovanje prihodnji teden. Če do torka, do naslednjega tehničnega sestanka ne bo prišlo do večjih težav. Če bi nastale težave, se bomo na to v naslednjem tednu odločili, kdaj bo glasovanje. Naš mandat poteče 8. decembra. Do tedaj moramo pripraviti končno poročilo. Predvideno končno glasovanje skupaj s priporočili je predvideno za decembrsko plenarno zasedanje, tako da imamo še nekaj manevrskega prostora. Toliko glede glasovanja, glede prve točke. Sekretarjant je dejal, da kar se tiče kompromisov in glasovanih seznamov, da jih boste vsi prejeli šele ta teden. Zaradi velikega števila predlogov sprememb in osebnih želja, ki so izražene v teh eh, predlogih, boste v, imeli v čas še v, do srede popovdan, da o njih razmišljate. Druga točka se je nanašala na to, da bi v tretjem eh, tednu oktobra imeli še eno zadnje srečanje koordinatorjev in uh, dodatna zaslišanja. Politične skupine bi imele uh, spre, priložnost pregovoriti o Azerbajdžanu, Laundromatu in o slovenskem primeru. Slovenski parlament je soglasno sprožil postopke preiskav domnevnega pranja denarja. Nekaj drugih primerov je bilo še omenjenih, ki pa ne pridejo poštev. Včeraj smo recimo slišali, da se sprožajo postopki proti mm, kolegom na portugalskem v povezavi z dokumenti Pana iz eh, Paname. Verjetno bomo imeli možnost prisluhniti predstavitvam, ki bodo temeljile na podlagi dokumentov, katere drugače ne bomo imeli v pogleda. Na plenarnem zasedanju, glede nadaljnega spremljanja, pa bo naše poročilo obravnavano strani političnih skupin. Do decembra bodo torej politične skupine imele možnost razpravljati o morebitnih eh, nadaljnih eh, zakonodajnih ukrepih. Libe in Ekon bosta obravnavala mm, gospodarske vidike, institucionalne ureditve pa odbor za medinstitucionalno sodelovanje. Glede eh, drugih ukrepov pa bo odločal celotni parlament. V povezavi s temi točkami bodo na to pripravljene tudi posamezne resolucije. In še zadnja točka, zadnjič bo kot sopredsedujoči tule sedel Fabio Masi, tako da bi se mu rad zahvalil za učinkovito sodelovanje. Vsebinsko se nisva vedno strinjala, vendar sva sodelovala konstruktivno, tako da mu velik, želim veliko uspeha eh, v novi vlogi kot eh, poslaneca nemškega Bundestaga. Veliko uspeha. Tako. prehajamo na dnevni red. Obravnavali bomo predloge sprememb za obe poročili. Najprej dajem besedo kolegu Kofodu. So much, uh... Najlepša hvala, predsedujoči. V imenu poročevalcev, obeh so poročevalcev, Petra danes žal ni z nami, bi se vam rad eh, zahvalil Za vseh 1415 predlogov sprememb k ugotovitvam naših, eh, naših preiskav. Veselil sem se številnih predlogov sprememb in eh, s temi predlogi sprememb ste izboljšali delo, ki sva ga upravila oba poročevalca. Najlepša hvala tudi poročevalcem v senci iz vsake skupine za aktivno udeležbo pri oblikovanju besedila. Osnutki kompromisnih predlogov so bili oblikovani v, razli, v več krogih sestankov poročevalcev v senci. Zadnji sestanek je potekal včeraj in je trajal več kot tri ure. Delo je bilo upravljeno odlično in sedaj smo dosegli kompromisa pri vseh političnih vprašanjih v našem poročilu. Veseli smo, da je potekalo to vrstno sodelovanje med političnimi skupinami. Ne bi se spuščal v podrobnosti, moram pa reči, da mi je jasno, kot poročevalcu, da je to delo zelo pomembno. Gre za boj proti pranju denarja, izogibanju davkom in davčnim utajam. O pripravah na ta sestanek smo ugotovili, da se vedno znova pojavljajo novi primeri. Nenehno. Čeprav je naš odbor, po mojem mnenju, pravil zelo zajetno delo prek misij in javnih posvetovanj in zaslišanj, je jasno, da je treba zagotoviti tudi nadaljne spremljanje, zato da bomo aktivno lahko izvajali pritisk in se borili proti pranju denarja. Predsednik je dejal, da je treba decembra zaključiti z razpravami na plenarnem zasedanju. Pomembno je priznati pomembnost našega dela. Vidimo namreč, da se komisija odziva in eh, to pomeni, da je z bojem treba nadaljevati. Ne bi več kaj dodal, rad bi prisluhnil svojim kolegom iz odbora, rad bi si zabeležil njihove komentarje. Veselim se nadaljnega sodelovanja tako v okviru te skupine, pa tudi v okviru nove strukture v prihodnje. Hvala. Dank, Jeppe, de... Najlepša hvale. hvala, Jepe. Kolega dan, danes eh, ni z nami, ker, se, ker je na češkem in se ukvarja z internimi političnimi zadevami. Tako da upam, da to lahko razumemo. Preden dam besedo naprej. Naj povem, da smo pri oblikovanju kompromisov upoštevali vsak eh, predlog. Za vsak predlog eh, je na voljo kompromis, čeprav razumem. Na koncu, ko bomo glasovali o kompromisih, mislim, da bo lahko oblikovana oblikovan glasovalni seznam, ki ne bo preveč zajeten. Prejeli smo 667 predlogov sprememb po enem primeru in 783, kar je več kot 1400 predlogov sprememb skupaj. Bi lahko kot uh, poročevalec to še podrobneje komentiral? All. Ja, glede kompromisov. Lotevali smo se jih po odstavkih. Našli smo kompromise pri vseh pomembnejših odstavkih. Pri V nekaterih odstavkih pa smo ohranili prvotno besedilo, ampak šele potem, ko smo dosegli strinjanje na ravni poročevalcev v senci. To je treba podariti. Z političnega vidika smo preučili vse odstavke. Upoštevali smo tudi vse predloge sprememb, ki so bili predloženi. Povdaril bi, da je za nas zelo pomembno, da ko pripravljamo poročilo v okviru preiskovalnega odbora, ne gre za poročilo na lasno pobudo ali redno poročilo. Gre za posebno obliko in zaradi tega smo morali zagotoviti široko podporo. Kar se tiče ugotovitev tega odbora, je zelo nujno, da smo dobro utemeljili svoje ugotovitve in to podkrepili z dokumenti. Glede priporočil, tudi te smo pregledali zelo podrobno, ampak če bi se sedaj spuščal vse te podrobnosti, bi bil sestanek veliko predolg. Smo pa uspeli najti kompromise skupin pri najpomembnejših vprašanjih eh, pri priporočilih. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci, najprej Ludek Niedermayer za ELS. Uh, Najlepša hvala, predsednik. Uvodoma bi se rad zahvalil ne samo soporočevalcema, temveč tudi sekretarjatu in zaposlenim pri političnih skupinah za obsežno delo, ki ste ga upravili. Najprej bi podal par splošnih pripomp. Davčno vprašanje so pomembno področje za Evropski parlament, to je pomembno za fiskalno stanje, za trenutno situacijo na splošno, zaradi tega, ker eh, nastaja vtis nepravičnosti na področju obdačevanja trenutno. Gre pa tudi za globalno razsežnost. Evropska unija lahko prispeva k izboljšanju globalne situacije in parlament bi lahko bil ponosen na delo, ki smo ga opravili na tem področju v zadnjih dveh do treh letih. Panamski dokumenti so po mojem mnenju nekoliko drugačni od dokumentov LuxLeaksa. So pomembni, vendar so drugačni. Gre za zelo dolgo obdobje, ki ga pokrivajo in v mestnem času je prišlo do znatnih sprememb eh, zakonodaje posod po svetu. Dokumenti zaobjemajo veliko več področji, tudi tehnični okvir je zelo drugačen. Močnejši, močnejša je tudi vloga neevropskih držav. Nekatere skoraj da spodbujajo prakse, ki jih obravnavamo kot eh, napačne. Prenos eh, sredstev prek družb, po katerih smo izvedeli prek panama, panamskih dokumentov, se zdi, da kažejo tudi na korupcijo nekaterih eh, vlad, ki tudi same uporabljajo neustrezne sklade in sredstva za to, da preusmerjajo dobiček iz svojih držav. Ugotovljeno smo preoblikovali v priporočila glede tega, kaj bi še morali storiti. Panama in naš odbor sta dala na voljo veliko dokumentov in informacij. Vse to je lahko uprit ne samo našemu parlamentu, temveč tudi našim družbam. Glede časovnice. Kot veste, je časovnica običajno dokaj ambiciozna znotraj parlamenta. Približujemo pa se cilju. Imamo skupni cilj. Na sestanku poročevalcev v Senci smo ugotovili, da smo pripravili dobro poročilo ki uživa široko podporo in kaže na pravo pot naprej. Kot je dejal poročevalec, smo dosegli kompromise pri pomembnejših točkah, nekaj formulacij je pa še vedno odprtih. Na sestankih sem dobil občutek, da se, se strinjamo in da je izziv samo v tem, kako ta skupni konsens na to preliti v besede, ki bodo tudi uživali široko podporo. V parlamentu je treba dosegati kompromise, ti pa bi morali biti dobri. Tisto, kar predlagamo, mora biti izvedljivo in uh, mora predvidevati učinkovite rešitve. Izpostavil bi še nekaj elementov, ki se mi zdijo pomembni. Najprej, menim, da bi res morali razlikovati med nezakonitimi praksami in praksami, ki so žal včasih uh, zakonite, vendar ne najboljše. Tu gre res za dve čisto različni področji in za dva različna pristopa. Pri nezakonitih postopkih je treba predvideti ustrezen kazanski pregon. Pri pr zakonitih, ampak ne dobrih praksah pa bi morali preučiti zakonodajni okvir in razmisliti o izboljšavah. Nasplošno nisem zato, da bi oblikovali novo zakonodajo in nove institucije. Uh, Načeloma bi morali preučiti tisto, kar nam je že na voljo in preveriti, ali zadeve delujejo kot predvideno. Spostavil bi enega izmed teh postopkov. Skupina za kodeks ravnanja presega naša pričakovanja oziroma ne dosega naših pričakovanj in bi morali zahtevati izboljšanje. Zagotoviti mi morali, da se ukvarjamo z glavnimi razlogi in ne samo simptomi. Če sklenim, mislim, da je poročilo dobra osnova za nadaljne delo. Mi, zagotoviti bi morali samo, da besedilo še nekoliko izboljšamo, tako da bo končno poročilo uživalo široko podporo poslancev. Sekretarjat, strokovnjaki in skupine so upravile izvrstno delo in eh, skupaj s svojo skupino sem predan eh, nadaljemu uspehu tega poročila. Podpiramo tudi zamisel, da bi pravočasno oziroma kot predvideno glasovali na plenarnem zasedanju. Hvala. Najlepša hvala, kolega Niedermayer. Še eno točko bi poudaril. Ne bi komentiral čisto vsega, ampak gre za to vprašanje ki se nanaša na oblikovanje davčne zakonodaje in izogibanja davkom. Upam, da je to sedaj v besedilju jasno. Oblikovanje obdavčitve je običajno zakonito, ampak kot je dejal Ludek, bi v nekaterih primerjih morali izboljšati delovanje zakonitih ureditev in jih dodatno preveriti pri izogibanju davkom, pa gre za nezakonite stvari. Sedaj pa kolegica Regner. Najlepša hvala. Hvala so poročevalcema, ki sta opravila izvrstno dela in hvala tudi celotni ekipi in poročevalcem v senci, ki so pri tem sodelovali. Rada bi izpostavila tri elemente v kopici drugih. Uh, elementov, o katerih smo izvedeli mm, v, tej, v tem odboru. Ko gre za pranje denarja, agresivno davčno načrkovanje, načrtovanje in uh, izogibanje davkom. Sploh ni treba iti izven meja Evropske unije, da bi naleteli na takšne primere. To se dogaja tudi znotraj Evropske unije. Poleg tega druga točka, brez a, posrednikov in kapitalskih podjetij in naložbenih podjetij in revizorjev tudi ne bi bilo možno oblikovati takšnih praks. In tretjič, morali bi veliko strožje spremljati in izvajati obstoječe zakonodajne okvire. Glede predlogov naše skupine socialistov in demokratov, predlagali smo 172 predlogov sprememb za to, da bi poročilo še izboljšali. Rada bi se vrnila na glavne točke. Najprej podjetja, poštni nabiralniki. Veliko je takšnih struktur, tu je treba storiti še veliko in tudi odbor Ekon pozivamo, da ustrezno ukrepa. Tu je treba staviti oziroma preveriti zakonodajo na področju družb. Ne moremo preprosto vedno zapostavljati tega področja. Uh, Glede zakonitega sedeža. V davčni zakonodaji je treba to jasno opredeliti, zato da se ne bodo ureditvam več izogibale, izogibale spletne družbe. To je neposredno povezano tudi z delom odboro PANA in mislim, da je ta element dobro predstavljen. In glede skupnega seznama neokoporitivnih davčnih jurisdicij mora predvideti ustrezne sankcije. Ne sme veljati samo za tretje države, ampak tudi za davčne oaze, ki smo jih našli znotraj Evropske unije. Ne gre samo za najbolj, najpogosteje omenjanje tretje države. Gre tudi za to, da je treba pomesti pred lasnim prakom. Maš si, kaj moramo storiti še doma. In eh, po mojem mnenju bi morali to nujno storiti, če želimo biti verodostojni. In četrtič, če želimo zagotoviti pravičnost eh, znotraj Evropske unije, bi rada upozorila na mm, delo gospoda Junkerja. Soglasen rezultat v svetu bi bilo res eh, nekaj čudovitega. In glede na stotine milijonov evrov davčnih prilivov, ki ne prihajajo Evropsko unijo zaradi utaj in pranja denarja. Tu bi morali delovati nekoliko bolj motivirano in eh, zagovarjati jasna stališča. Tudi, ko predstavljamo naše poročilo. Jasno je, da denarja primankuje in da je že zelo pozno. Skrajni čas je, res je skrajni čas, da ustrezno obravnavamo vprašanja pravične obdavčitve. Pa ne samo, da jih obravnavamo, temveč tudi, da naše besede obrodijo konkretne sodove. Najlepša hvala, kolegica Regner. Lahko podprem vse, kar ste dejali. Grde pozival, tu ne gre samo za težavo ELS-a, ki strateškega vidika si vedno prizadeva za konsens. Mislim, da tule se naša mnenja ne razhajajo, čeprav umetno poskušate to predstaviti kot razhajanja mnenj. Sedaj pa je na vrsti EKR. Kolega Džambackija bo nadom, zastopala kolegica Pirkoronen Lerner. Izvolite. Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila kolegom in vsem zaposlenim, ki se ukvarjajo s tem področjem. V odboru pana je delovno vzdušje res eh, izvrstno prišli smo do zadnje faze v pripravi poročilo. In uh, to ne bi smelo zaključiti celotnega procesa, temveč sprožiti še nadaljne. Nasplošno bi rada podarila sedaj nekatere glavne um, točke in rdeče niti, glede na to, da je predlogov sprememb več kot uh, 700, pa se ne bi spuščala v prevelike podrobnosti. Rada bi spregovorila o novih pobudah in nekaterih formulacijah. Večina predlogov sprememb je sicer manj obsežnih, ampak vseeno nekateri predlagajo dobre zamisle, recimo glede dela posrednikov, glede mozak Fonseke, pa tudi glede predlogov, ki se nanašajo na reformo sodelovanja med državami članicami in institucijami. Prepričana sem, da bomo poročilo pana lahko v prihodnosti uporabljali kot referenčni dokument. Zato moramo biti zelo natančni in izčrpni pri ključnih vprašanjih v tem poročilu, čeprav bo zaradi tega morda samo poročilo nekoliko daljše. Glede predlogov evropskih ukrepov, ki jih eh, predlagamo, sem bila vesela, da je bilo več predlogov glede tega, kako bolje uskladiti davčne ureditve v Evropske unije. Večkrat je bilo izpostavljeno, da tu ne počnemo dovolj. Tud, govora je tudi o odgovornosti podjetij in uh, izpostaviti bi morali tudi možnost, da bo London postal davčna oaza po brexitu in uh, tega ne smemo dopustiti status quo je nesprejemljiv. Zato potrebujemo jasen načrt eh, za delo v prehodnje. Pana bi lahko postala stalni odbor in delala tudi v prihodnje. Nekaj predlogov je šlo tudi v to smer. Poleg tega bi morali preverjati nadaljne spremljanje tudi po letu 2020, seveda pa je treba upoštevati tisto, kar je izvedljivo z pravnega vidika. Če bi samo razmišljali o tem, kaj je možno storiti v nekem trenutku, sploh ne bi bilo možno pripraviti predlogov glede izogibanja pranja denarja. Treba se je posvetiti predvsem štirim glavnim revizorskim podjetjem, recimo. Trenutna situacija omogoča, da ti delujejo kot davčni svetovalci in revizori. Poleg tega lahko upravljajo tudi druge naloge in to je nespremljivo. Menimo, da je to poročilo zelo dobro, da je to dober začetek in da lahko številne ugotovitve še vključimo v poročilo. Oblikovali smo 32 predlogov sprememb, ki se nanašajo na zelo relevantne elemente v poročilu. Nekateri predlogi pojasnjujejo besedilo in omenjajo nekatere nove po pobude, s katerimi bi lahko okrepili agendo odbora PANA. Naj izpostavim nekatere izmed teh predlogov. Skupaj s kolegi smo izpostavili, da je treba jasno opredeliti, kaj imamo v mislih s pojmi pranje denarja, izogibanje davkom in davčne utaje. Opozorili smo tudi, da v Evropski uniji ni dovolj zaščite za žvižgače in preiskovalne novinarje. Treba jih je zaščititi pre različnimi oblikami poročilnih ukrepov v nekaterih državah so celo pridržani ali drugače preganjani. preganjani. Izpostavili smo tudi, da je treba uskladiti trgovinske in davčne politike. Predlagamo tudi, da je treba upoštevati potrebo po naložbah v Evropski uniji in da je treba pripraviti ambiciozen evropski seznam tretjih držav z visokim tveganjem za pranje denarja. Ta seznam mora biti dovolj ambiciozen, da bo izpolnil svoje naloge. To bi lahko upoštevali tudi v okviru evropske razvojne politike, pa tudi, ko imamo v mislih eh, delovanje EIB in Evropske banke za obnovo in razvoj. Tudi te bi lahko upoštevali evropski seznam. Evropska unija bi morala tretjim država pomagati za to, da oblikujejo transparentne spletne ureditve za boj proti davčnim utajem. Trenutno v številnih tretjih državah ni na voljo dovolj informacij, da bi lahko ocenili, v kolikšni meri prihaja do davčnih utaj in izogiban. Najlepša hvala. Sedaj pa za Alde, gospa Rotunda Luis. Va a ser perfecto. No, do glasovanja mi bo šlo že super. Bien. Eh, eh, la verdad es que creo que los... No, mislim, da so kolegi, ki so govorili pred menoj, že povedali stvari, ki so mm, usklajene s tem, kar nameravam povedati tudi sama. Zelo veliko smo se naučili v teh mesecih. In čeprav zaključujemo naše delo, pa se v resnici delo ne končuje. Delo še zmeraj ostaja in na sestanku koordinatorjev se je že pojavila ideja, kako bomo to oblikovali, kako uh, se bomo organizirali znotraj skupin za to, da bomo zagotovili neke vrste spremljanja. Namreč zdaj, ko smo ugotovili že toliko stvari, uh, moramo izkoristiti vse te izkušnje in razmisliti o tem, kako naj jih razvijamo naprej. Seveda je mm, eh, sekretarjat eh, predsedstva bil pri tem eh, odlična opora. Zato bi na hitro povedala nekaj stvari. Prvič, prenehati moramo s temi davčnimi olešavami, ki so v bistvu spodpude, zaradi katerih grejo stvari slabo. Potem videli smo, kako stvari ne delujejo na nacionalnih ravneh in eh, na evropski ravni in zato potrebujemo seznam tretjih držav, pri katerih je, obstaja visoko tveganje za pranje denarja in um, držav, ki, eh, torej nekooperativnih davčnih jurisdikcij. Eh, potrebujemo več elementov, um, kvalitativne narave um, v povezavi z direktivo proti pranju denarja. Zagotoviti moramo tudi obvezno in avtomatsko izmenjavo informacij, sicer ne bomo mogli učinkovito voditi boja proti davčnim utajam in proti pranju denarja. V tem odboru uh, smo videli, kako obsta, obstaja odlično organiziran sistem za eh, kršenje predpisov in da na drugi strani smo preveč šipki, da bi to uspeli zaziti. Torej, banke, odvetniki, eh, upravljalci premoženji, vsi imajo neke kanale za to, da lahko utajajo uh, davke. In zato potrebujemo sezname tistih, ki niso pripravljeni pri tem sodelovati. In svet je še enkrat poudaril tudi znotraj AFKO, da je z uh, ustanovitvijo tega odbora se pojavilo več možnosti za boj proti tem pojavom. Uh, E, torej, v to moramo vključiti evropske inštitucije, nacionalne inštitucije, gospodarske družbe, zasebnike in tako naprej. Vemo, da je to zadeva, ki pred katero si ne moremo več zatiskati oči. Naši državljani vedo, da vse te situacije, te šibkosti obstajajo. E, in zato moramo res dobro zaključiti naše delo, da bomo e, s tem užili tudi zaupanje naših državljanov. Vsaj dobro vemo, da je to šipka točka v naši demokratični pogodbi za državljani. Um, številni uloženi predlogi sprememb so zelo zanimivi, zelo dobri, tako da mislim, da bomo res pripravili dobra priporočila, kot so povedali že drugi poročevalci uh, v Senci. Vendar pa želim poudariti naslednje. Potrebovali bi zanesljive statistične podatke o obsegu um, davčnih utaj in izogibanja davkov in učinku na evropske finance in finance držav članic, zato ker zaenkrat razpolagamo z bolj približnimi podatki. Pa še nekaj je bilo že povedano in sicer, da bi morali doseči soglasje v svetu za uh, nadziranje na področju davkov. Uh, Ta predlog je bil podan in to je nujno doseči, sicer ne bomo mogli premustiti te situacije na uspešen način. In ne potrebujemo samo besed, potrebujemo besede, ki bodo vodile do učinkovitih političnih dejanj, ki bodo tudi vidna v javnosti. Pa še nekaj. Um, mislim, da bi ustanovitev nekega. Eh, centra oziroma odbora, ki bi zagotavljal eh, učinkovitost in usklajenost med davčnimi eh, politikami na evropski ravni, bilo nekaj zelo pozitivnega, saj ugotavljamo zelo velika razhajanja med državami in poleg tega bi potrebovali tudi jasne kriterije za to, kako se določa dostop do javnih financ. In ne nazadnje, zaščita prijaviteljev mislim, da je to nujno, zato da bomo dobili prijave in da, bo, eh, zato, da eh, se bodo vlagali prijave in zato, da se bodo lahko um, vlagale tožbe. Hvala lepa, gospa Majte. Eh, nun, zur... Hvala, sedaj pa prehajamo na GUE. Fabio De Masi bo spregovoril za GUE. Najlepša hvala, predsednik. Rad bi se ob tej priložnosti še enkrat zahvalil predsedniku in podpredsednikom za eh, podporo in sodelovanje. Hvala sekretarjatu in hvala tudi sodelavcem iz političnih skupin. Hvala za prijetno sodelovanje. Čeprav se z političnega vidika nismo vedno strinjali, menim, da so bili naši medosebni odnosi zelo dobri in zato tudi nekoliko obžalujem dejstvo, da zapuščam Evropski parlament. Ko sem začel delati v parlamentu, je prišlo do skandala LuxLeaks, na to so. Na to je prišlo do panamskih dokumentov in stavil bi, da preden se sklene mandant tega sklica parlamenta, da bo verjetno prišlo še do drugih škandalov povezanih z davki. In uh, če, bo do, če bom to stavo dobil, se lahko dobimo na pomfriju, na plažeju recimo. Glede poročila. Jasno je, da je treba izboljšati zakonodajo tam, kjer ni najbolj ustrezna. Zaradi tega menim in tudi v Bundestagu bom pazil na to, da vlada iz ELS, ALDE in zelenih dejansko to izvaja, da izvaja tisto, o čemer se je dogovoril parlament in na to vam bomo teh lahko, lahko poročal. Pri direktivi o boju proti pranja denarja moramo ohraniti naše stališče, ki smo ga imeli tudi v trialogu, kar pomeni, da je treba urediti tudi jamstvene sklade in da je treba pranje denarja oziroma izogibanje davkov in davčno tajo predeliti tudi kot predhodna politična eh, kazniva dejanja pred pranjem denarja. Pri davčnih utajah eh, lahko reči, rečem, da smo imeli oceno Bafina. Preverjali smo, ali je prišlo do kršitev zakonodaje glede pranja denarja. In koliko razumem, je bila ugotovitev ta, da kljub eh, panamskim dokumentom ni prihajalo do sistematičnih kršitev. Je pa postalo jasno, da bi morali predvideti strožje sankcije, ker niso bile dovolj stroge. Kolega Nidermar je že spregovoril o mm, skupini za kodeks ravnanja in tam sedijo diplomati in kolegi pravijo, da ta skupina nadaljuje najbolje. In treba je tudi jasno izpostaviti delo odbora takse. Na podlagi pogajanj in eh, na sestankih eh, poročevalcev v senci smo si prizadevali, da bi zrahljali formulacije glede skupine za kontekst ravnanja. Za nas je to rdeča linija. Če diplomati menijo, da ta skupina ne deluje najbolje, mi pa se pravzaprav opredeljujemo kot uh, v parlamentu, kot podporniki ugotovitev odbora taksej. In uh, to ne bi bilo najbolj primerno. Glede seznama eh, davčnih oas. Se pozdravljam dejstvo, da sedaj ugotavljamo, da prihaja do davčnih izogibanj in da je to dovoljski, dovoljšen pogoj za uvrstitev na seznam. Poleg tega bi izpostavil tudi predloge socialistov, um, ki so kritizirali predloge naše skupine, kajti jasno je, da smo naleteli na težavo, ko smo dali študijo v naročilo Standard in Murphy. Jasno je postalo, da moramo sedaj uh, ločiti to delo in jasno je, da potrebujejo revizorska podjetja jasno pravno strukturo na ravni Evropske unije. In veseli bi bili, če bi ugotovitve te študije, ki smo jo naročili, tudi ustrezno odrazili v našem poročilu. Naj sklenem, priča smo bili škandalom in jasno je, da bi morali okrepiti tudi kompetence parlamenta na tem področju. Ne gre samo za porazdelitev pristojnosti, ampak tudi za našo umestitev znotraj konstelacije institucij. Po mojem mnenju potrebujemo starni odbor za obdavčitev. Na začetku sem dejal, da lahko skoraj da stavim, da bo prišlo do nadaljš, nadaljnih davčnih eh, škandalov, kar pomeni, da moramo imeti stalno strukturo in neomejen dostop do dokumentov. Mosak Foseka in Caterpillar recimo niso hoteli sodelovati z nami in eh, Tu je treba ukrepati, ker ti drugače se bomo osmešali, če ne bomo imeli dovolj možnosti za sankcioniranje nesodelovanja z Evropskim parlamentom. Drugače pa želim odboru še naprej veliko uspeha in iz Nemškega Bundestaga bom natančno spremljal vaše delo. Najlepša hvala, kolega Masi. Na kratko bi podal dve komentarje. Dva komentarja. Glede nič stopnje obdavčitve, se strinjam, To pa je vprašanje, ki je sporno znotraj Evropske unije, kajci imamo 35 jurisdikcij izven ozemlji, ozemelj eh, držav članic, recimo na Madeiri ali pa na Malti. Lahko vidimo prehodne sporazume in eh, sporazume obdavčitvi, ki predvidevajo nične stopnje in to obžalujem. Tako da uradno bi to kritiziral in zahteval spremembe. Kajti tule je relevantno to, kar je dejal Juncker. Če po njegovem mnenju ni v Evropski uniji nobene davčne oaze, vendar to ni usklajeno z ugotovitvami našega odbora. O tem bo treba spregovoriti. Dobro. Sedaj pa moli Scott Kato. Najlepša hvala predsednik, rada bi se pridružila drugim poročevalcem v senci in rada bi se zahvalila soporočevalcem za izvrstno opravljeno delo. Vem, da je to sicer vedno formalnost, ampak tokrat bi se res rada zahvalila, ker je bilo delo res zelo obsežno. Rada bi se zahvalila tudi sekretarjatu in zaposlenim pri političnih skupinah, ker na začetku, ko smo začeli delati, so se roki zdeli skoraj da nemogoči. Tako da hvala vsem kakovost dela je odražena tudi v zelo jasnih priporočilih. Seveda je jasno, da je treba zagotoviti širšo podporo, podporo in skoraj da univerzalno podporo za to, kar želimo storiti. Predstavljamo evropske države, državljane in skoraj da skandalozni nas jim zdijo razkritja. Ogorčeni so in um, Zavedati se je treba, da imamo določeno odgovornost, predstavljamo m, mm, državljane. Svet naj bi pravzaprav predstavljal iste državljane, ki jih predstavljamo tudi mi, ampak zdi se, da so jih pritegnili v to igrico konkuriranje med državami članicami, kar zmašuje tudi naše zmožnosti za javne naložbe kar bi lahko zamajalo tudi evropske institucije. Okrepiti pa bi jih bilo treba. Treba je pritisniti na svet. Zahtevati bi morali, da sprejmejo okrepe, za katere vemo, da bi bili učinkoviti pri izogibanju davkom v boju proti izogibanju davkom in davčnim oktajem. Naša priporočila morajo biti jasna, če želimo zagotoviti, da se ustrezno izvajajo. Treba je podati jasna priporočila in mislim, da če bomo storili to, bomo lahko povečali tudi zaupanje državljanov v demokratične institucije institucije. Demokracija je trenutno v naših družbah pod pritiskom in dobro bi bilo pokazati, da institucije struž, služijo državljanom in da lahko zadeve obrnejo na bolje. Jasno je, da se ne moremo strinjati glede čisto vsega, tako da bi spostavila nekatere vprašanja, ki so zelo pomembna za zelene na področju obdavčitve. Najprej, ugotovitve poročila so pokazale, da ko gre za kršitve tretje direktive o boju proti pranju denarja kažejo na institucionalne neustreznosti. Tako da bi radi opozorili, da prihaja do nedoslednosti in neustreznega izvajanja te direktive. Treba je okrepiti zmožnost odkrivanja pranja denarja, tako da bi radi to, ta element še ukrepili v samih pogajanjih. Poleg tega je bilo nekaj kontroverznih razprav glede kazanja s prstom. Kot Britanka moram reči, da sem zelo odprta do tega, da kritizirate našo državo, tudi sama sem jo večkrat okarakterizirala kot uh, davčno oazo. Več kot polovica drž podjetij, ki jih navajate in ki jih kritizirate, je bila ustanovljenih na britanskih deviških uh, otokih in uh, Tudi londonski City deluje kot posrednik eh, pri vzpostavljanju centrov, ki služijo kot davčne oaze drugod po svetu. Tudi sama bi kritizirala to, kar je počne Združeno kraljestvo in rada bi, da so tudi kolegi odprti do takšnih kritik pri drugih državah. Glede ključnih elementov, ki omogočajo pranje denarja, je treba izpostaviti delo posrednikov, ki pravzaprav omogočanje delovanje mehanizma pranja denarja. Ob začetku leta smo ugotovili, da so posredniki ključni element eh, na tem področju. Veliko bančnih institucij in svetovalcev je sodelovalo pri pranju denarja. Niso poročali o pranju denarja ali pa so v nekaterih primerjih celo pomagali prati denar. Zaradi razkriti Mosak Fonseke smo sedaj izvedeli, kateri akteri so sodeleželi v sodelženju pranju denarja in menijo, da jim ni treba plačevati davkov. Imeli smo skandal v Sloveniji in uh, Eh, škandala Laundromat in verjetno lahko računamo na to, da bo prišlo tudi nadaljnih škandalov, kar pomeni, da je treba uskladiti institucionalni odziv. Mislim, da nima smisla, da 18 mesecev raziskujemo, upravljamo delo, pripravimo priporočila na to, pa tega ne spremljamo nadalje. Zato smo predlagali predlog spremembe, da bi imel Evropski parlament eh, stalni preiskovanje odboru vse ne, glede vseh eh, nepravilnosti, podobno ureditev, kot eh, jih ima takšen odgar znotraj eh, kongresa ZDA. Takšen odbor pa bi moral imeti dostop do vseh potrebnih dokumentov in možnost sankcioniranja prič, ki ne želijo sodelovati. Mislim, da je naše delo pomembno na področju izogibanja dav, boja proti izogibanju davkom in davčnim utajanjem in pranju denarja. Ponosni bi morali biti na to, kar smo dosegli. To bo povečalo zaupanje naših državljanov, morali pa bi zagotoviti, da bodo izvedene tudi naša priporočila. Äh, Najlepša hvala. Tomas Kogan, na to pa Tomas Mann. EFDT. E uh, äh, danke, Herr Präsident.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 Dve poročili, ki jih bo sprejel ta odbor, kot tudi predlogi sprememb, jasno kažejo na to, da uh, tukaj smo še vedno v neki tovar, tovarni, ki producira samo eh, določene uh, eh, predpise. Uh, tukaj ni nikakršnega razumevanja za poslovanje in za trgovino in ne razumejo, kaj je, ko pomembno je delo, ki ga upravljajo zasebniki in zasebna podjetja. Torej, gospe, gospod, prihodje. To bo škodovalo evropskim državljanom in eh, delovnim mestom. Eh, vedno več pravil se eh, naprti podjetjem in to bo, jih bo zadušilo in to bo pomenilo, da podjetniki in podjetje bodo zapuščali evropske jurisdikcije in to bo pomenilo stalen upad v gospodarstvu in v evropski, in gospodarski rasti. Velika Britanija ima dolgo zgodovino, skozi katero je prišlo do takih škod zaradi zaradi eh, reguliranja strani Bruslja. Zato eh, britanski eh, voljivci so se odločili tako, kot so se na, na zadnjem referendumu. In dejansko prišlo, prišlo je do ničkoliko škode zaradi sklerotičnega evropskega dinozaura, ki je dokazal, kako malo so evropske uredbe naklonjene poslovanju, ki bi lahko povečalo delovna mesta in šlo v korist vseh evropskih državljanov. Mislim, da ste presenčeni prestrašeni nad tem eh, primerom, kajti to Evropska unija je neke vrste pošast, ki srka vedno več denarja za to, da plačuje vedno več evrokratov. In torej, pravzaprav bi morali skrčili, skrčiti obdavčevanje. Zakaj bi morali dajati denar vladam, ki trosijo s tem denarjem z smešnimi gospodarskimi eksperimenti? Mi smo povzročili šok v Evropi in morda drugi se nam bodo pridružili pri podobnih brexitih. Hvala lepa. Thank you very much, uh, David. Hvala lepa, David. Pravzaprav uh, sploh uh, torej, ne razumemo, kaj pomeni uh, davčno, ko, davčna konkurenčnost. In Združeno kraljestvo je čisto na vrhu seznama tvrš takšnih razmišljanj. Ne samo na področju boja proti financiranju terorizma. Jasno je, da je treba zagotoviti tudi ustrezno obdavčitev pravnih eh, oseb. Treba je ugotoviti, kje prihaja do neusklajenosti. Ja, ne morete zadržati denarja, ki vam ne pritiše. E, se pravi, trdo delo mora biti ustrezno povrnjeno in ne smemo trositi kar tako z denarjem v korist birokracije. In to je to, kar se dogaja v Evropi. In zato je Velika Britanija oziroma Združeno kraljestvo dalo zgleda celemu svetu, zato da zaščiti civilne pravice svojih državljanov, da a, za trdo delo, ki ga vložijo, a, e, dobijo ustrezno plačilo in da s denarjem ne plačujemo birokracije demokratov, ki srkajo nam kri. No, bomo videli, kako bo z Brexitom. Sedaj dajem besedo drugim kolegom. Tomas Mann za ELS. Ja. Najlepša hvala, predsednik. Vsi komentarji, ki smo jih slišali sedaj, so bili zelo poglobljeni. Komentarji zadnji pa je bil popolnoma klišejski. Očitno kolega ne razume na zamisli socialnega tržnega gospodarstva. To je jasno pokazal. Mislim, da smo pokazali, da smo pravi preiskovalni odbor, ne samo posebni odbor. Hvala za izvršno delo in hvala tudi Fabiju za izvrstno sodelovanje vsa ta leta. Nismo se sicer vedno strinjala, ampak um, pomembno je, je bila kakovost odnosov. Dejal bi, da je jasno, da je treba zagotoviti pravo zakonodajo in eh, zagotoviti je treba tudi stalni odbor. Zaupanje bomo lahko zbudili samo, če zagotovimo, da lahko težavne situacije izboljšamo, ne samo, da lepo rečimo. Treba je doseči konkretne rezultate. Hvala torej vsem kolegom, hvala za osnutek poročila in predlogi sprememb gredo tudi v to smer, da je treba predvidite sankcije za tiste, ki niso sodelovali. In Werner Langen je upravičeno dejal, da imamo razlike. Na eni strani imamo oblikovanje obdavčitve, ki je sicer zakonit kar je sicer zakonito, vendar ne najbolj primerno in na tem področju je treba še delati. Drugo pa je utajevanje dajkov in na, na tem trenutno delamo in pri, veselim se kompromiso na tem področju. To, kar je dejal Juncker, bi morali obravnavati. To je počrtal v svojem govoru o stanju v Uniji. To kaže tudi na spremembe stališču svetu. Pri soglasju še vedno predvidevamo samo soglasje pri glasovanju med državami članicami v svetu. Morali pa bi zahtevati kvalificirano večino. Ne moremo pač eh, omogočiti, da bi države članice se odločale uprit eh, pranju denarja. Glede digitalnih podjetij, glede sedežev digitalnih podjetij, tu gre za podjetja, ki niso prijemljiva, ki visijo nekje v zraku. Tu še nismo našli ustrezne rešitve. Bi si pa želel, da bi razrešili to vprašanje slamnatih podjetij. Enkrat smo že dosegli konkreten rezultat ta zamisel komisije, da bi imeli družbe z enim samim družbenikom in z kapitalom samo enega evra. To je predlagala komisija, to bi pomenilo zelo enostavno ustanavljanje družb in omogočanje zlorab in ta predlog smo jasno zavrnili. Ta rezultat je bil dogovor. In eh, verjetno bomo v prihodnje slišali še več eh, o škandalih, o katerih raziskujejo novinari. Novinari nas eh, na določene stvari lahko opozorijo, mi pa smo tisti, ki moramo zagotoviti ustrezno nadaljne spremljanje in ustrezne ukrepe. In upam, da bo, se bo na koncu iz vsega tega tudi kaj izcimilo in da bodo državljani menili, da je bil naš mandat uspešen. Hvala. Eh. Hvala, Tomas Mann. Še Trije kolegi so na seznamu govorcev, ampak jih zaenkrat še ni tule v dvorani, tako kot naslednjemu bi eh, dal rad besedo kolegi Atondu. Šumar. Tudi jaz bi se želel pridružiti zahvalam eh, obema poročevalcema, Jetiju in Petriju, pa tudi predsedstvu, gospodu Langenu. Mislim, da je na določen način nemško urejen način uspel voditi delo odbora, pa tudi z eh, primerno odprtostjo, da so se dela udeležili vsi eh, potrebni udeleženci. Želel pa bi poudariti, da smo opravili tako zelo izpodčrpno delo, kot še noben parlament na svetu. Samo belgijski je nekaj podobnega naredil. In sicer tako izčrpno delo o teh panas, panamskih dokumentih, tako nam, da nam bo to gotovo omogočilo v tej veliki zadevi davčnih utaj v svetovnem merilu zastaviti neke smirnice. Eh, težko bo verjetno uresničiti vse ukrepe, ampak zelo pomembno je, da smo eh, tlakovali pot. In eh, tako kot je povedal Fabio, bodo gotovo v prihodnjih letih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 še prihajali na dan škandali, ampak mi smo vsaj tlakovali pot, da se bomo tega lahko lotevali. Zato uh, se strinjam z predgovorniki, da se je s tem nekaj premaknilo. Ne vem zdaj, kaj se bo parlament in njegov predsednik odločil konkretno, ampak Evropski parlament ima na voljo nek periskop, nek, nek eh, observatorij, neko možnost, da si ogleduje vse to, kar se dogaja. Sam sem pred vložil veliko predlogov sprememb, tudi moja skupina, zato sem zadovoljen z uh, uspešnim delom, ampak vseeno bi vam želel predstaviti tri ali štiri ideje, ki se mi zdi, da niso dovolj dobro vključene v to besedilo. Prvič, morali bi razširiti na trenutno direktivo za sodelovanje uh, seznam tistih, ki morajo posredovati informacije. Tako kot je na seznamu v direktivi za pranje denarja eh, seznam vseh deležnikov, eh, ki lahko posredujejo informacije, na ta način bi morali to narediti tudi tukaj. Torej, ehm, naložbeni skladi, notarji, ehm, odvetniški kabineti, eh, trgovinske družbe in tako naprej. To, po mojem, nismo, ni tu dovolj jasno napisano. Potem drugič, mislim, da je pomembno, da države članice na nek način zaustavijo ponudbe za agresivno fiskalnost. Nekatere države namreč ponujajo svoje eh, svoja fiskalna območja eh, za določene prakse in v bistvu gre za politiko razširjanja eh, davčnih nejasnosti, davčno nejasnih območij in to moramo preprečiti. Potem tretjič, eh, morali bi bolj natančno prepovedati znotraj držav članic prakse, ki so podobne oziroma so davčne utaje. Naprimer, Um, umik dovoljenja za bančno poslovanje družbam, ki, za katere se je ugotovilo, da so vključene v izogibanje davkom. Uh, to je treba uh, zagotoviti tudi v javnih razpisih, prepovedati je treba takim družbam udeležbo na javnih razpisih. Ravno tako je treba preprečiti fizičnim in pravnim osebam v državah članicah, da odpirajo bančne račune v državah, ki jih imamo tu na seznamu. To ni dovolj natančno izraženo v naših priporočilih. In čeprav je to del naših ciljev, ki jih morajo države članice predvideti oziroma uresničevati, je pomembno, da ta priporočila ne izgubijo svoje narave nekih splošnih smernic, roadmapa za delovanje na tem področju. In na zadnje, zdi se mi tudi zelo pomembno, da Evropska unija uskladi količine oziroma zneske, do katerih je dovoljeno gotovinsko poslovanje. Meni je zelo všeč uh, francoska rešitev in sicer, da se zneske, ki presegajo tisoč evrov, ne more plačevati v gotovini. Takšni ukrepi so po mojem mnenju uh, gotovo primerni za boj proti izogibanju davkom. Tako da. Uh, Eh, hvaležen vam bom, če bodo te ideje tudi vključene v nekatere predloge sprememb in bomo lahko o njih glasovali. Hvala. Najlepša hvala, ampak vaša zadnja pripomba ne sodi na področje naše pristojnosti. Na področju bančnih praks obstajajo različne tradicije znotraj Evropske unije in mislim, da bi prek posebnega zakonodajnega postopka to eh, lahko šele lahko uredili, ampak eh, prepričan sem, da bi bilo težko urediti gotovinska plačila takole. Vsekakor pa najlepša hvala za pripombe. Naslednja na seznamu govornic pa je gospa Ana Gomeš, ki pa se bo poslovila, ker mora iti na glasovanje v odboru Libe. Kolega Vandelare tudi glasuje trenutno v enem izmed drugih odborov tako da prihaja do težav zaradi usporednih zasedanj različnih odborov. Zato nimam več nikoga na seznamu govorcev. Bi še kdo želel beseda, gospod Kopot, ampak brez daljših vzebinskih pripomb. Glede na to, kar je bilo povedano, da bi omejili možnost uporabe gotovine za plačila, mislim, da prihaja, da pomankanja znanja do nesporazumov pomeni, da ti ljudje sploh ne poznajo načina poslovanja, nekakršnega upogleda nimajo v postopke pri poslovanju. To je enostavno smešno. Naja, das gibt's auch in uh, regionen und ländern. No, ja. To pa lahko vidimo pri nekaterih regijah ali drugih izdikcijah, ki so v pristojnosti Združenega kraljestva. Če nekaj predlagate v Turčiji, bodo verjetno samo puljili v vas, če boste predlagali nekaj, česar si centralistično urejena država ne bi mogla zamisliti. Dobro, toliko o tem. Ampak eh, bom dal besedo še kolegici, oziroma kolego, zaradi tega, ker sem dal prej besedo tudi vam. Si vira un mapa. Želel bi samo povedati, da če bi imeli zemljevid Evrope in bi na njem lahko ugotovili, kakšne so prepovedi, ki so jih nekatere države članice že uvedle glede omejitve za gotovinsko poslovanje, bi ugotovili, da to, kar sem rekel, ni nobena neumnost. Dejansko imamo v Evropski uniji približno 12 držav, ki imajo te omejitve določene raz, na različnih nivojih, ampak jih imajo in del, delajo na trgu in niso zato neumne. Tako da eh, v isti smeri, kot si to poročilo zastavlja poti eh, za delo vnaprej, sem jaz predlagal, da bi bilo smiselno, da bi Evropska unija skušala uskladiti Eh, tudi določene poslovne prakse in zato ponavljam, v vsaj 12 državah Evropske unije to že obstaja. No, ampak dejstva so verjetno drugačna. Zlikavcem ni treba več hoditi okrog zgodovino, lahko ustanovijo bančno institucijo ali podjetje. Tako da tudi odprava bankovca za 500 evrov strani Evropske banke ni bila najbolj učinkovita. Mislim, da odpravljanje oziroma omejevanje poslovanja z gotovino znotraj Evropske unije ne bo naletelo na veliko podpore. Hvala torej vsem kolegom za prispevke, sedaj pa dajem besedo poročevalcu za to, da lahko ovrednotite prispevke. Hvala lepa, predsednik. Zahvaljujem sem vsem kolegom za zelo m, mm, koristne pripombe. Kolega je zdaj tu. Ampak tako kot je bilo povedano na začetku, pomembno je, da je naše poročilo trdno in da eh, pridemo do pomembnih kompromisnih rešitev, zato da to bo navdih za nadaljne delo, za nadaljne ukrepanje. In to je točno to, kar želimo doseči. To sem želel povedati vsega začetka, kaj ti veliko predlogov je bilo vloženih, veliko zamisli je bilo podanih tudi v tej razpravi. In eh, to uh, pač pokriva to, kar je že zajeto v poročilu, ampak nekatere bo treba še nadaljno razviti. To je seveda naloga, ki nam pritiče. Imamo eh, pomembno strukturo za nami, ampak tudi od, ostali odbori v parlamentu bodo lahko mm, prispevali k temu s svojimi eh, priporočili. Potem pa eh, je bilo omenjeno tudi še nekaj, recimo davčna utaja, davčni izogib, izogib kar je zakonito in nas skrajni meji zakonitosti. To je tudi stvar, ki je treba upoštevati. Torej, davčna utaja, prav gotovo vemo eh, iz svojega dela, da pri tem potrebujemo veliko eh, bolj odločen kazenski pregon, da potrebujemo več sodelovanja med eh, enotami za finančno obveščevalnimi enotami. In ko gre pa za davčni izogib, Eh, tam, tam le bi tudi potrebovali zakonodajno ukrepanje, eh, morali bi eh, doseči to, da se davki plačujejo skladno z ustvarjenim dobičkom in to je stvar, je treba, ki jo je treba poglobiti ob upoštevanju tudi konkurenčnosti v naši družbi. Torej je treba upoštevati obe plati, o no, tem ni dvoma, oboje je pomembno zato, da razumemo ta pojav. Rečeno je bilo eh, tudi kolegi iz eh, skupine SND, eh, da pač imamo celo vrsto struktur, ki izhajajo tudi iz panamskih dokumentov, gre za celo vrsto slamnatih podjetij in to, so, to je pravi problem. To je šlo tudi iz naših javnih predstavitev, ki smo jih organizirali. Uh, torej kot podjetje in kot eh, posameznik eh, si lahko kupite anonimnost, tako da delujete v eh, zakoniti strukturi, ki pa zasleduje nezakonite interese. Zdaj, seveda ne bom komentiral čisto vsega, ampak nekateri pa so povdarili tudi vprašanje eh, skupine za kodeks ravnanja. Eh, soglašam s številnimi kolegi, eh, ki so povdarili, da eh, je treba tudi spodbuditi svet in ga prepričati, da če želimo imeti sodelovanje v Evropi za pravično obdavčevanje in za učinkovit boj proti pranju denarja, potem eh, potrebujemo več usklajenosti, kar zadeva eh, obdavčevanje dohodkov pravnih oseb. Tukaj imamo že 90 let določeno zakonodajo in s tem bi pač morali ustrezno obvladovati, ampak ampak eh, stvari niso, bile, niso tekle tako, kot bi potrebovali. Potrebo, ta svet deluje na predpostavki soglasja, včasih tudi eh, mi pa potrebujemo splošne reforme in to smo tudi vključili v naše poročilo in tudi v poročilu takse 2. Eh, mislim, da tudi komisija bi morala sprožiti neko pravo pravce, to je evalvacija opravljenega dela v zadnjih 19 letih, kar zadeva delovanje tudi skupine za kodeks ravnanja in kako uspešni so bili z ozirom na mandat, ki so ga prejeli. Eh, Kaj ti taka, taka ocena bi lahko prepričala eh, svet, da spremeni stvari in vem, da državljani po celi Evropi pričakujejo več preglednosti, ko se pogovarjamo o teh zadevah. In, torej, in vemo, da obstajajo določene vlade, ki onemogočajo nek napredek na tem področju in to bi bil predmet potrebnih reform. Eh, mnogo je bilo povedanega glede vprašanja seznamov, sankcij, skladnosti. O črnem seznamu je bil tudi govor o nekolaborativnih, nekoperativnih davčnih jurisdikcijah, ampak govorili smo tudi o ustreznih sankcijah, zato, to je namen vsega tega, zato da spodbudimo k sodelovanju te jurisdikcije zato da tudi vzpostavimo potrebne standardne, eh, zato da se bomo ustrezno lahko lotili vprašanja davčnih oaza. Eh, s tem se zelo strinjam. Eh, mnogi so tudi, naprimer skupina Alde je tudi omenjala to, da pravzaprav gre za to, da ponovno vzpostavimo zaupanje med državljani v naših, v na, do naših institucij. Kolega iz Aldeja je povedal to. Seveda, če davčne politike Ehm, ka, omogočajo to, da nekateri pravzaprav sploh ne plačujo davkov. Ehm, v nekaterih primerjih eh, gre skoraj za ničte stopnje obdavčevanja, nekateri pa eh, v drugih eh, jurisdikcijah pa imajo neko davčno obremenitev, ki je za 30 odstotkov višja, potem seveda to ustvarja negodovanje in nezaupanje. Eh, potem se eh, s tem skoraj spodbujamo določene eh, subjekte, da se odločijo za davčno utajo ali izogib. Če mi dovolite, bi še nekaj dodal. Naj se zaustavim pri razpravi o nadaljem delu. Po mojem mnenju je to ključnega pomena. Zelo pomembno mi je, da razumemo in tudi kolega iz EKR, e, e, kolegica iz EKR, finska kolegica je tudi poudarila, da je to delo šele začetek vsega, začetek naše poti za sprijetjem poročila. Nismo še zaključili vsega, nadaljne delo je pomembno in ob upoštevanju tudi kompromisnih predlogov mislim, da pač bo potrebno še e, dodatnih poglobitev. In to je dobra podlaga za nadaljne delo. Torej, dajmo ohraniti zagon, kar pa zadeva konkretno eh, kazanje s prstom na konkretne primere. Kot poročevalec mi je pomembno, da naše ugotovitve našem, pri našem delu, da smo zelo natančni in da jasno povemo, kaj smo ugotovili. Torej, ne gre toliko za kazanje s prsto, ampak a, mi smo se srečali z določenimi ljudmi, imeli smo določene javne predstavitve, a, moramo jasno povedati, kdo je kaj povedal, zakaj določeni ljudje se niso prikazali in a, moramo pač to jasno povedati, zakaj niso prišli na, a, na javno predstavitev a, oziroma se niso odzvali na naša povabila. Naj, gre, naj so to odvetniki, podjetja, vlade, torej kdorkoli je bil pozvan k temu, da a, pride na a, neko zasedanje. Ne bom predolg, ampak eh, naj samo še dodam, da se vam želim res iskreno zahvaliti. Čisto vsem kolegom zahvaljujem se še posebej eh, predsedniku, ki vodi to pomembno delo. Zahvaljujem se sekretarjatu za vso podporo. In eh, seveda to tudi v imenu soporočevalca in v imenu uh, vseh skupin, ki so sodelovali pri tem. Jaz sem prepričan, da parlament lahko nekaj postori, pa čeprav z, v nekem omejenem eh, pravnem okviru in z omejenimi sredstvi, ampak eh, a, vse to tudi po zaslugi sekretarjata in predsednika. Eh, Hvala poročevalcu. Dotaknil se je vseh točk, o katerih smo razpravljali. Hvaležen sem vam tudi za to, da v poročilu račujete med nezakonitimi ravnanji s povezanimi s pranjem denarja in uh, sicer zakonitimi ureditvami, ki pa lahko vsebujejo vrzeli, ki omogočajo ne najbolj ustrezne prakse. In Mol je izpostavila švedska podjetja in dejal bi, da tisto, kar si dejala, ne drži. Uh, Podjetje izkorišča različne ureditve v državah članicah in v tretjih državah. Tudi jurisdikcije to uporabljajo kot spodbuda za pritegnitev poslovanja in tu je treba ukrepati. To je prava pot. Ne krivimo za to samo enostransko, samo podjetje. In tudi raziskava v Nemčiji je pokazala, da se na področju razlik v ureditvah izkorišča samo tisto, kar eh, nam kar pač ponujajo posamezne jurisdikcije. Tako da odgovornost za to lahko pripišemo tudi politiki. Najlepša hvala prisotnemu soporočevalcu. Kolega Van Kindelare je sicer eh, bil tudi na seznamu govorcev, pa je lahko slišal samo zadnji del razprave. Sem ti želel dati besedo že prej, pa sem te upravičil, ker si bil na glasovanju, tako kot kolegica Ana Gumoš. Ampak vseeno bi te rad vprašal, pa tudi kolega Rosat je tule. Ali bi imeli še kakšne dodatne komentarje, glede na to, da imamo na voljo še nekaj eh, časa? Bi še kdo rad spregovoril sedaj po pripombah poročevalca? Molina, to pa Darjuš be speaking about um, I was expecting to have two rounds of speakers. So. Ja, pričakovala sem, da bosta spregovorila, uh, da bodo spregovorili govorci lahko dvakrat v dveh krogih, ampak torej naj dodam še nekaj v zvezi z ključnimi predlogi spremembe, ki niso bili vključeni v kompromisne predloge. Naj razložim, zakaj je vse to za nas pomembno. Torej, gremo po neki poti, ki je še dolga pred nami. In uh, torej, um, ne vem točno, kje se še nahajamo, ampak uh, torej ne se sredočimo na slamnata podjetja, ker je za nas ključnega pomena z ozirom na davčno utajo, uh, ki se dogaja v sklopu panamskih dokumentov. Uh, tukaj gre za podjetja, ki pač morajo zagotoviti neko gospodarsko utemeljitev za to, da lahko uh, vzpostavijo uh, torej, uh, svoj sedež v jurisdikciji, ki je offshore, zato da zagotovijo, uh, da pač imajo določene gospodarske utemeljitve za tako odločitev. To je tudi zajeto v ustrezni točki. Eh, mm, Ja, potem pa, kar zadeva posrednike, to sem že omenjala, mislim, da je to ključnega pomena, ko gre za prakse na tem področju. E, torej, parlament eh, ima določene pristojnosti tudi na tem področju. Mislimo torej, da um, tisti, ki se poslužujejo uh, storitev uh, posrednikov uh, in ki so uporabljali agresivno finančno načrtovanje, ne bi smeli dostopati do finančnih sredstev Evropske unije. Tukaj gre za javni denar in torej moramo zahtevati povedati, da tisti, ki uporabljajo ta denar, eh, lahko dokažejo eh, absolutno eh, najvišjo stopnjo poštenosti in mislim, da bi to bilo potrebno še okrepiti v poročilu. Tudi smo prepričani, da ko gre za posrednike, leti se ne bi smeli imeti možnost samo regulir, regulirati, morami torej imeti nek kodeks ravnanja, kar bi moral veljati tudi da za odvetnike potrebovali bi ustrezni nadzor s pomočjo neodvisnega nacionalnega regulatorja oziroma nadzornika. Potem pa tudi samo še dvoje in torej naš amandma 177 poziva tudi k temu, da se ustrezno nadzoruje javno naročanje. Če gre za podjetja, ki imajo svoj sedež v davčnih oazah, potem ne bi, ta podjetja ne bi smeli imeti možnosti sodelovati pri javnih razpisih razpisih eh, za javno naročanje. Eh, eh, torej, upam, da boste lahko ustrezno upoštevali te predloge sprememb, ki jih bom posredovala seveda po elektronski pošti s poročevalcema. Hvala lepa in tudi ostalim članom. Hvala. Pri eni točki bi izrecno ugovarjal. Gre za pravico do samoregulacije pri različnih posrednikih se je to uveljavila kot zelo dobro delojoča praksa, ki jo kodificira več zakonodaje v Evropski uniji. Ampak bi pa dodal, da je res treba zagotoviti ustrezno nadaljne spremljanje strani institucij. Ta predlog zelenih, da bi samo regulacijo kot pravico odpravili, pa je predlog, ki ga ne morem podpreti. Rozati za dve minuti. Uh, Hvala, predsednik. Oproščam se, če nisem bil prisoten na prvem delu seja, ampak sem vodil drugo, drugi sestanek v parlamentu in torej nisem imel možnosti prisluhniti eh, prispevkom ostalih govornikov, ampak dvoje bi želel izpostaviti. Prvič. V ELS-u nas je vedno uh, zanimalo, da bi prišlo do odločnega besedila, ki naj bi dal jasno sporočilo, tako za Evropsko komisijo kot za države članice. Torej, potrebujemo določene konkretne ukrepe za to, da omejimo možnosti za davčni izogib, davčno utajo in pranje denarja. In to v podporo osnutka poročil in osnutka priporočil bi rekel, da me je nekaj presenetilo. Me je presenitilo, eh, kako široko soglasje nam je uspelo doseči kljub eh, vročim razpravam, ki smo jih imeli v tem odboru. Ampak mislim, da je nastopil trenutek, da se zedinimo in eh, rezultati so eh, res sjajni. Mislim, da, smo, eh, da, da nam bo uspelo rešiti kar nekaj pomembnih stvari. Pomembno je, da smo prišli do nekega dogovora in o tem se bomo izrekli v nekaj dneh. Zahvaljujem se torej soporočevalcema za delo in za pripravljenost na sodelovanje z vsemi političnimi skupinami. Drugič. Prišlo je do nekega spornega vprašanja glede kazanja s prstom oziroma oblikovanja nekega črnega seznama oziroma glede nadaljevanja našega dela. Eh, predsednik je dal dober kompromis, ga, o katerem bi se lahko razpravljalo na političnih skupinah, tako da pač eh, bi eh, lahko različni odbori, kot je Ekon, odbor za obdavčevanje in tako dalje, bi se lahko nekako združili, lahko bi zadolžili eh, odbor od Ekon oziroma odbor Libe, ampak delo se ne bi smelo zaustaviti pri tem. Mi imamo poročilo, ki smo ga pripravili, moramo imeti odprte oči eh, in imamo redno primere, eh, ki se pojavljajo, ki se jih je treba lotiti in torej parlament mora še dalje ohranjati eh, svojo pozornost na najvišji ravni in mora še dalje izvajati pritiske eh, do komisije, do držav članic za to, da zapolnimo razblinimo vrzeli, ki obstajajo in da dokažemo evropskim državljanom, da smo resni, ko govorimo o davkih. Ker ti to je nekaj, kar naši sodržavljani pričakujo od nas. Najlepša hvala. Jepe bi podal še kratke sklepne pripombe. Mislim, da so šle vse pripombe tako ali tako v približno isto smer. Na to pa bi zaključil to točko. Čisto na kratko, ob koncu še enkrat hvala lepa za vse komentarje. Uspelo nam je eh, oblikovati številne kompromisne rešitve med eh, tudi sporočevalci v senci in smo eh, pokrili veliko vprašanj, ki so bili danes omenjena. Zadovoljen sem temi političnimi kompromisnimi rešitvami. Seveda, vedno lahko rečemo, da bi lahko dodali še kakšno podrobnost v kompromis, ampak gre za politični kompromis in zadovoljen sem, da smo se do tega dokopali. Tako kot so povedali tudi zeleni, je pomembno, da tukaj oblikujemo neko poročilo za veliko večino, ki stoji za njim. In mislim, da državljani res pričakujejo nekaj takega, ko gre za tako preiskavo. Pričakujejo rezultat, ki naj bi deležen široke podpore. In eh, drugič, eh, mnogi so že poudarili, eh, da bo prišlo do novih razkritij, novih podatkov, novih škandalov. In torej je treba nadaljevati s tem delom. Pred nami se odpira še dolga pot. Imamo še veliko truda, ki ga bo potrebno uložiti. In želel sem torej samo to še enkrat povdariti. S tem nismo zaključili svojega dela, eh, nismo zaključili zdaj jeseni, eh, ampak moramo razmisliti o tem, kako bomo izvrševali naše ugotovitve. Najlepša hvala. Rad bi se zahvalil poročevalcema, poročevalcem v senci in koordinatorjem. Preden sklenem s to točko prisotnost v zadnjem eh, letu in pol je, se je spreminjala. Prosil bom sekretarjat, da se stavi tudi seznam prisotnosti, ker je to nujno potrebno. Kaj ti na začetku je bila prisotnost in sodelovanje odboru veliko večja kot eh, na koncu. Tako bi to lahko posredovali političnim skupinam, tako da bodo lahko same razmislili o tem, kako v prihodnje sestavljati podobne preiskovalne odbore. Najlepša hvala vsem. Sedaj pa točka šest, razno. Patricija Šulin, prosim. Predsedujoči, hvala eh, za besedo. Eh, kratka se pa ne vezujem na vaše eh, uvodne besede, ko ste povedali, da boste na eni izmed prihodnih oktobrskih sej Panama, od, Panama odbora poročali o oziroma. Yes, uh, Menda ni na voljo tolmačenja v angleščini pravijo. V nemščini smo slišali tolmačenje. Okay. Ja, okay. ja, da boste obravnavali ugotavljanje zlorab v slovenskem eh, bančnem sistemu, pa bi želela zelo na kratko vas obvestiti samo o tem, eh, da je eh, naša preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu v slovenskem državnem zboru 21. septembra letos eh, podala na seji državnega zbora umestno poročilo torej o ugotavljanju zlorab v slovenskem bančnem sistemu in ugotavljanju vzrokov in odgovornosti za že drugo sanacijo bančnega sistema v samostojni Sloveniji. In sedaj, če dovolite, v treh točkah samo na kratko o teh ugotovitvah preiskovalna komisija ugotovila, da je slovenska Nova Ljubljanska banka britanskemu državljanu iranskega rodu dve leti omogočala plasiranja sredstev iz Irana na račune v Evropsko unijo, Kanado, Rusijo, Združene države Amerike in tudi drugje. V dveh letih je prišlo v Novo Ljubljansko banko ena milijarda evrov sredstev, Na ta, dena, ta denar pa se je na to prelil na približno 30 tisoč računov oziroma uporabn, eh, prijemnikov. Ob tem pa je tudi potrebno povdariti, da je bil Iran v tistem obdobju pod posebnimi omejevalnimi ukrepi mednarodne skupnosti. Iranska banka, preko katere pa je prišla večina teh sredstev, pa je bila celo do julija 2010 na seznamu družb, s katerimi se na območju EU ne sme poslovati. Äh, če, še, če se še dotaknem. Darf ich äh, Sie informieren, dass wir bei den Koordinatoren. Rad bi vas samo opozoril, da smo predvideli dodatno. Za... Dogovorili smo se, da bomo imeli dodatno zaslišanje v tretjem tednu oktobra in prosil sem vas za to, da zagotovite informacije. In uh, sekretarjat je predvidil, da bi do tega zaslišanja prišlo do povdne 22. novembra. Mo pa morali to časovnico še preveriti, ali bo na voljo tolmačenje. Prek 22 novembrom, pravi sedaj predsednik, bi radi imeli še eno zaslišanje o Azerbajdžanu in eh, Sloveniji. To je naš sklep, ki smo ga sprejeli do povdan. Na začetku sicer nisem povedal konkretnega datuma in kolegica. Vesel bi bil, če bi svoje dokumente poslali ne samo m, mm, predsedojočim in sekretarjatu, ampak tudi koordinatorjem. Se strinjate? Dobro. Hvala. Potem smo ugodili tudi vaši prošnji, da imamo možnost javno razpravljati na javnem zaslišanju tudi o tem primeru. Prav? Hvala. Tako, sedaj pa pojdemo na mm, naslednje točke, na naslednje termine. Če želimo, da vse deluje, če želimo, da bodo zadeve stekle tako, kot je predvideno, bomo v sredo od uh, eh, 15 do 17.30 glasovali o predlogih sprememb tako bomo zaključili in pripravili končno različico poročila, ki bo na to predloženo političnim skupinam. Na to bomo imeli sestanek koordinatorjev in dodatno sejo 22. Politične skupine pa bodo imele, da podajo še dodatna priporočila, kot sem povedal tudi danes na sestanku koordinatorjev. Na koncu pa bo zadeva prešla v roke v končno odločanje političnih skupin na plenarnem zasedanju. Sedaj bi se rad zahvalil vsem, hvala kolegi Kormi, ki mora pripraviti glasovalne sezname. To ne bo najbolj enostavno, do jutri mora to pripraviti. Tako da se zahvaljujem vsem za upravljeno delo. Najlepša hvala tudi tolmačem, sedaj pa lahko uradno zaključim današnji sestanek. Najlepša hvala.